kolegice in kolegi, gospod komisar, predlagam, da nadaljujemo zapisnik včerajšnjega zasedanja in eh, dokumenti, ki so bili sprejeti, so objavljeni na spletu. Ima kdo kak komentar? Ne, v redu, potem je to sprejeto. Zapisnik včerajšnjega